Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Dobro jutro, odpiram e, seja odbor za nadzor proračuna. E, pri prvi točki dnevnega reda ni pripomp, pri drugi točki dnevnega reda želim opozoriti na jezike, ki so objavljeni tudi v Comp News, razen tega se ta seja prenaša tudi po spletu, tako kot vedno prosim, da prenehajte s temi pogovori. Razen tega vas želim obvestiti o tem, da um, moramo odpovedati potovanje v eh, regijo Mas, zato ker nismo našli eh, drugega eh, člana nemške delegacije, ki bi sodeloval. To je sicer zelo škoda, imeli smo. Um, enega nemškega poslanca in enega iz druge države, to pa je premalo za izvedbo takega obiska in eh, to je zelo škoda, da moramo že drugič odpovedati potovanje v zelo kratkem času. Želim vas opozoriti na to, da so s tem vedno povezani tudi stroški in da mi je to zelo žal. Tretja točka, sprejetje zapisnikov zadnjih sej in sicer iz julija 3. septembra in 10. septembra in kot vedno velja, Ehm, če ni bilo pripom do konca seje, potem so ti zapisniki sprejeti in s tem smo pri naslednji točki dnevnega reda in sicer je to četrta točka. Glasovanje o predlogu uredbe v zvezi z um, odborom za regionalni razvoj. Nakratko, poročevalec. Eh, torej tudi v odboru Rigi eh, sem že govoril o tem in eh, vem, da je pomembna tema in da um, se razhajajo mnenja glede prihodnosti kohezijske politike. Moramo pa videti, da je to ena najpomembnejših politik po letu 2020 in če želimo vzeti delo resno kot odbor eh, za nadzor proračuna, je pomembno, da eh, glasujemo za mnenje, tako da um, izpostavimo tudi svoje mnenje kar zadeva nadaljni razvoj tega sklada. Torej, kakorkoli razmišljate o tem, kakršne koli je vaše mnenje, o tem prosim vas, da glasujete za poročilo. In s tem bomo glasovali o predlogih sprememb. Štiri predloge sprememb za uvodne izjave smo prejeli in sicer so to predlogi kolega Flanagana. Ali lahko kar v sklopu glasujemo o tem, m, mm, vidim, da nihče temu ne nasprotuje, kdo je za, proti, se kdo vzdrži ti predlogi so zavrnjeni in s tem eh, glasujemo elektronsko o tem poročilu. Kdor je pozabil elektronsko kartico, naj to sporoči, da bomo upoštevali njegov glas. Eh, glasujemo. Dobro. Uh, ste vsi glasovali konec glasovanja, deset za, šest proti, s tem je to poročilo sprejeto. S tem smo že pri koncu elektronskega glasovanja in smo pri peti točki letno poročilo Evropskega računskega sodišča za leto 2017. To je glavna tema današnje seje. Prisrčno pozdravljam predsednika Lineja in tudi eh, odgovornega člana za letno poročilo gospoda Lazarova in um, pozdravljam tudi vse ostale člane računskega sodišča. Veselimo se vaše navzočnosti. Danes se končuje pomembna faza v tem um, postopku in eh, besedo dobi takoj predsednik. Hvala, gospa predsednica Grise, um, gospa poročevalka Ajala Senda, dragi člani. Um, Gospod komisar, ne vem, mislim, da še ni v dvorani, gospe in gospodje, kot nekdani poslanec se zavedam, da ima Evropski parlament v tem obdobju veliko dela. Ne samo, da sprejema izredno veliko pravnih aktov, ampak pred bližajočimi se evropskimi volitvami upravičeno deluje kot forum na visoki ravni za razpravo o prihodnosti Evrope, kot je pokazal včerajšnji obisk predsednika vlade Republike Estonije. Zato bi se kot predsednik Evropskega računskega sodišča odboru še toliko bolj rad zahvalil za čas, ki ga je namenil razpravi o letnem poročilu sodišča za proračunsko leto 2017. Gospod Lazaru, kot odgovoren član za letno poročilo, pristojni za posamezna od desetih različnih poglavij in seveda naši revizori so vložili veliko truda v pripravo ocene stanja finančnega poslovodjenja EU za leto 2017. Gospod Lazaru je tako kot običajno eh, z mano tu in bo odgovarjal na vprašanja, na katere jaz kot generalist ne morem odgovoriti. Tudi drugi člani so tu, ki so pripravili različna poglavja. Um, s tem se začenja postopek raz, razrešnice, ki je tudi zadnji v tej sestavi parlamenta. Prav tako bi se rad zahvalil komisiji, ki jo danes tu zastop um, kot najpomembnejšemu revidirancu za njeno sodelovanje s sodiščem. Vrhunec revizije sodišča je razčiščevalni postopek, v katerem pa sodišče ne nastopa kot nasprotnik nikomor. Pogosto je sodišče kritično in včasih trmasto, vendar pa upam, da je zmeraj pravično in zna prisluhniti utemeljanim razlagam, ki jih je lahko komisija največkrat zagotovila in ki jih lahko sami preberete, saj so objavljene skupaj z našimi opažanji. Gospe in gospodje, tako kot v prejšnjih letih je sodišče tudi letos prišlo do zaključka, da je zaključni račun za leto 2017 resničen in pošten prikaz finančnega položaja EU. Sodišče je tako kot lani izreklo mnenje s pridržki in ne odklonilno mnenje. O pravilnosti vrednosti transakcij povezanih z zaključnim računom za leto 2017. To je drugič zaporedoma, da se to je zgodilo. Z drugimi besedami, velikem delu odhodkov za leto 2017, ki jih je sodišče revidiralo, ni bilo bistvenih napak. Pri tem imam v mislih financiranje na podlagi pravic, to je programe, v okviru katerih upravičenci prejmejo plačila, če izpolnjujejo določene pogoje. Primeri za to so številni štipendije za študente v okviru programa Erasmusa, Erasmus neposredna pomoč kmetom, proračunska podpora tretjim državam in plače zaposlenih pri EU ta plačila na podlagi pravic so v letu 2017 predstavljala več kot polovico plačil iz proračuna EU. Stopnja nepravilnosti pri uporabi EU se še naprej zmanjšuje. Ocenjena stopen, stopnja napake za plačila v letu 2017 je znašala 2,4 odstotka, torej manj od 3,1 na odstotka v letu 2016 in 3,8 odstotka v letu 2015. To kaže, da se finančno poslovodje vodenje EU zagotovo razvija v pravo smer, k čemur so v prvi vrsti prispevala trajna prizadevanja komisije in držav članic. Vendar izredno želim povedati tudi, eh, da si je Evropski parlament zelo prizadeval glede nadzora in tudi računsko sodišče je upravilo dobro delo. Menim, da revizori nismo samo prinašalci slabih novic, temveč da naj povdarimo tudi dobre prakse, ko jih odkrijemo. Kot pozitiven primer za to naj navedem zaključek sodišča, da v neposrednih plačilih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, ki predstavlja zelo velik del tega razdelka večletnega finančnega okvira, ni pomembnih napak. Um, Vseeno pa je treba omeniti, da nekatere težave še naprej obstajajo. Za ponazoritev tega naj omenim tri primere. Prvi je z nekega drugega področja porabe za kmetijstvo, drugi je z področja komisije in tretji je z področja raziskav. Sodišče je odkrilo primer kmeta, ki je prijel okoljsko podporo, da poseje tako imenovane umestne posevke. V resnici pa kmet teh rastlin ni posejal, ter ni vodil ustriznih registrov namakanja in pridelovanja. Na podlagi obiska sodišča je nacionalna plačilna agencija začela postopek za vračilo pom pomoči. V drugem primeru je sodišče ugotovilo, da je upravičenec v zahtevku navedel prevelike stroške v okviru projekta na področju kohezije. Ti stroški so bili v resnici splošni stroški, povzročeni na sedežu inštituta in niso bili povezani s specifičnim subjektom, ustanovljenim za izvedbo projekta. Sodišče meni, da nobeni stroški, ki niso neposredno povezani s projektom, da nobeni od teh stroškov ne štejejo za upravičene. V tretjem primeru je malo in srednje veliko podjetje, ki je sodelovalo pri raziskovalnem projektu, v zahtevku navedlo preveliko število delovnih ur. Delavci, ki so delali na projektu, so bili zaposleni v sesterskem podjetju, ki ni bilo vključeno v sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, kar je zadevo še poslabšalo. Sodišče zato meni, da so bili vsi ti stroški neopravičeni. V našem poročilu navajamo seveda tudi še druge take primere. Naj povdarim, da je pogosto na voljo dovolj informacij, da bi bilo mu mogoče preprečiti ali odkriti in popraviti velik del napak. <clears throat> Če bi komisija in nacionalni organi te informacije uporabili, bi bil še večji del proračuna EU pod pragom pomembnosti sodišča in komisije. Um, torej, to, kar smo odkrili, bi lahko odkrili tudi drugi, to hočem s tem povedati. Delo pa se tu še ne konča. Sistemi upravljanja in nadzora so se izboljšali, kar sodišče omogoča, da na novo preuči, kako bi lahko revizijske dokaze pridobilo na podlagi teh izboljšav. Uh, Za leto 2017 je sodišče poskusno uporabilo spremenjen pristop za področje ekonomska, socialna in teritorijalna kohezija. Bistvena sprememba je bila, da je pregledalo in ponovno izvedlo preglede in kontrole, ki so jih predtem že opravili tisti, ki so bili odgovorni za porabo. Ta nov revizijski pristop upošteva pomembne spremembe pravnih podlag, ki ste jih leta 2013 sprejela parlament in svet in ki veljajo za tekoče obdobje financiranja. Tako sodišče ponovem revidira prijavljene odhodke, za katere so države članice in komisija že uporabile finančne popravke in nepravil, nepravilnosti, ki so jih odkrile. Zato je zaradi ugotovitev sodišča jasneje, na katerih področjih se ohranjajo pomankljivosti in sicer tako na ravni Evropske komisije, kot tudi držav članic. Poleg tega pa ta pristop sodišču omogoča, da parlamentu zagotovi kakovostnejše informacije. Sodišče bo v prihodnih letih ta pristop razširilo še na druga področja porabe, kadar bodo za to izpolnjeni pogoji. Pozornost in vire pa bomo bo moralo osredotočiti tudi na to, da oceni, ali EU dosega rezultate za svoje državljane. Ni dovolj, da vemo samo, ali se sredstva uporabljajo pravilno, treba je videti tudi, ali se porabljajo pametno. Dovolite mi naslednji primer z področja zunanjega delovanja. V okviru projekta, ki ga je sodišče obiskalo, je mednarodna organizacija za prevoz volilnih skrinic in glasovnic v vrednosti 150 tisoč evrov plačala več kot 280 tisoč evrov. Čeprav je bila to res občutljiva in nujna zadeva v zvezi z volitvami v tretji državi, je našim državljanom kljub temu težko pojasniti, zakaj EU njihov denar porablja na ta način. Spoštovani gospi, spoštovane gospe in gospodje, sodišče je v enem od svojih nedavnih posebnih poročil navedlo, da ima več držav članic težave s porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. V zvezi s tem je prav, da komisija za naslednje finančno obdobje predlaga številne ukrepe, ki bi lahko prispevali k boljšemu črpanju sredstev iz kohezijskih skladov. Del rešitve je tudi v vaših rokah, da kot poslanci pravočasno sprejmete nov večletni finančni okvir, Poleg tega je proračun EU pod velikim pritiskom zaradi višine plačil, za katera je EU e prevzela obveznost, da bo jih bo izplačala v prihodnih letih. Zaradi kombinacije velikih zneskov za prevzete obveznosti in majhnih zneskov plačil so se povečale še neporavnane proračunske obveznosti, tako da so dosegle nov maksimum v višini 267 milijard evrov. Glede na projekcije sodišča pa bodo neporavnane proračunske obveznosti do konca večletnega finančnega okvira leta 2020 še narasle. Po mnenju sodišča mora to imeti prednost pri načrtovanju naslednjega večletnega finančnega okvira. Sodišče zagotovo ne bo posiglo v spor med neto, neto plačnicami, ki zahtevajo znižanje prevzetih obveznosti in net, neto prejemnicami. Vendar pa lahko opozori na to, da se bodo učinki finančnih programov programov, o katerih se kot zakonodajalci trenutno pogajate, zaradi vse več neporavnanih obveznosti se bo, bodo pomaknili še dlje v prihodnost. Gospe in gospodje, skupni proračun EU znaša le približno en odstotek bruto nacionalnega dohodka celotne Evropske unije. Čeprav je pomembno, da se proračun EU uporabi uspešno, moramo biti realistični glede tega, kaj je mogoče doseči sredstvi, ki so nam zaupana. Če bomo ustvarjali pričakovanja, ki jih ni mogoče izpolniti, bomo izgubili zaupanje svojih državljanov. Zaključek je enostaven. Evropska unija ne bi, smela, ne bi smela dajati obljub, ki jih ne more izpolniti. Poleg tega moramo vsak dan znova dokazati, da se pristojnosti EU uspešneje izvajo na ravni EU kot na, rav, na nacionalni ravni. Dovolite, da dodam še nekaj, preden zaključim svoj govor. Revizori smo znani po tem, da vedno gledamo v preteklost. To leto pa menim, da imamo pravico, da se ozremo tudi v prihodnost. V prihodnih tednih Lahko od sodišča pričakujete vrsto mnen o različnih predlogih glede financ Evropske unije za obdobje 2021 do 2027. Pred parlamentom in svetom so pomembne odločitve. Sodišče še posebej odobrava dejstvo, da je komisija ustvarila podlago za nje s tem, da predlaga več fleksibilnosti, ki je v sedanjem večletnem finančnem okviru tako zelo primankuje. To je kor korak v pravo smer. Spoštovani, spoštovane gospe in gospodje, živimo v vse bolj negotovem svetu, zato si moramo prizadevati, da bi bile naše odločitve zasnovane na trdnem finančnem temelju. Doka dokažimo svojim državljanom, da lahko držimo svoje obljube. Smo pri tem učinkoviti, in zares nekaj tudi spremenimo. Hvala za vašo pozornost in se veselim izmenjave mnen z vami. Kolega Lazarov in jaz sva seveda rada pripravljena odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala, gospod predsednik, za zanimivo in zelo pomembno poročilo. Um, Želim pozdraviti komisarja za proračun gospoda Oettingerja, ki se je nam med tem pridružil. Ne vem, ali želi besedo tudi gospod Lazarov. Uh, Hvala, gospa predsednica. Ne, nimam nič dodati k temu, kar je povedal predsednik, ampak seveda bom rad odgovoril na vaša vprašanja. Gospod komisar Oettinger, prosim. Gospa predsednica, Eh, gospa poslanka Grisle, eh, gospod Line, gospod Lazarov, gospod Murphy, gospodje revizori, gospe in gospodje. Komisija se zahvaljuje za letno poročilo računskega sodišča in z zanimanjem sprejema priporočila in v glavnem tudi z odobravanjem. Hvaležni smo računskemu sodišču, ki um, nadzira evropski proračun. To ni edini instrument evropske politike, ampak pomemben instrument. In delimo cilj, da je treba s proračunskimi sredstvi ustvariti pravo do, evropsko dodano vrednost. Proračunska sredstva so pregledna en odstotek bruto nacionalnega dohodka, zato jih je treba uporabiti usmirjeno in pametno. To je zaradi pričakovanj v zvezi s proračunom v javnosti, v svetu in tudi v parlamentu težko. Ehm, in zato je pomembno, da se še naprej zniža stopnja napake in da se optimizira uporaba proračunskih sredstev. In hvala na računskemu sodniš, sodišču, da priznava, da so uspele nadaljne izboljšave, kar se tiče spoštovanja pravil in doseganje rezultatov. Proračun 2017 je nadaljni korak k optimizaciji uporabe evropskih proračunskih sredstev. Um, izboljšave temelijo na priporočilih računskega sodišča iz preteklih let, tudi na pozivih Evropskega parlamenta, ki smo jih vzeli resno um, in tudi na se je zgodilo na osnovi razmišljanj v zvezi s um, postopkom razrešnice v zadnjih letih. Da bi optimizirali e, pro uporabo proračunskih sredstev, je treba zagotoviti dobro sodelovanje med komisijo in pristojnimi organi v državah članicah. To razmerje In to sodelovanje med zaposlenimi v komisiji in um, zaposlenimi v državah, članicah in v regijah, za to krepitev si prizadivamo, tudi tu opažamo izboljšave, nismo pa še dosegli cilja. Poznamo pomisleke, ki se izražajo glede in ki jih slišimo glede kakovosti in glede pravilnosti uporabe sredstev v nekaterih državah članicah. To je redno tema razprav tudi v parlamentu. In v vsakem posameznem primeru se bomo potrudili, da bomo eh, nepravilnosti odpravili in zagotovili izboljšave. Eh, predsednik, eh, poročilo predsednika Linea ugotavlja, da gre razvoj v pravo smer, ki se kaže takole ne o mejena ocena računskega sodišča glede zanesljivosti proračuna 2017 in to že sedmič zaporedoma. Potem nadaljno zmanjševanje stopnje napake in sicer v večini velikih programov e, ugotavljamo, e, da se odstotek e, stopnje napak zmanjšuje celotna ocena Evropskega računskega sodišča je takšna, da ugotavlja drugi zaporedoma izboljšanje finančnega poslovodenja. Številne ugotovitve računskega sodišča niso nove, temveč jih upoštevamo že v tekočem upravnem postopku. Nadaljna priporočila bomo seveda vključili v prihodnje delo komisije. Konkretni primeri za to. Obzorje 2020. Računsko sodišče je ugotovilo, da so pred razpisi glede prijave um, stroškov, kadrovskih stroškov zelo kompleksni, da je težko jih uporabiti. In zato bomo smirnice eh, še enkrat pregledali glede na ta priporočila računskega sodišča. Potem drugi primer prihaja iz kohezijske politike, kjer računsko sodišče ugotavlja, da nekateri nadzorni organi um, ne izvajo dovolj korektno tega dela in zato želimo preveriti kakovost in skladnost dela um, preglednih orga, organov, pregleda revizijskih organov v državah članicah. E, potem, e, kar zadeva rest ali kvidi, e, torej še neporavnane proračunske obveznosti, o katerih je govoril gospod Line in sicer 270 milijard evrov, zato vso to gre skrbi me naslednje. E, torej, tiste države, ki bolje porabljajo denar ali euroskeptiki bi lahko rekli, da imamo preveč denarja, bi lahko menili, e, da obseg skoraj dveh proračunskih let nekje e, je v naših trezorjih. Ampak to ni res. Evropa dela z dolgoročnimi obljubami in s projekti, ki um, te tečejo več let. Naprimer, um, instrument za povezovanje Evrope ali tudi drugi infrastrukturni projekti, ki nam jih predstavijo, mi jih preverimo, potem se prevzame obveznost, se opravi razpis in eh, obračunajo stroški in vse skupaj. Eh, traja recimo pet let, pet let pa zato ni dolgo obdobje. V državah članicah, eh, kot je Nemčija in ki jih dobro poznate, je realizacija projektov tako dolgotrajna, ker je preveč regulacij, ker ima pravna država različne postopke in zato je popolnoma jasno, da obveznosti vodijo do plačil, ampak 270 milijard evrov um, za te neporavnane obveznosti je tudi nekaj normalnega. Seveda se trudimo, da bi to vsoto znižali, ampak to ni enostavno. Ob koncu sedanjega proračunskega okvira bo e, znesek, ki ne bo odpoklican, ki ne bo uporabljen za projekte, zelo nizek. 270 milijard je prehodna številka, to ni številka, ki bi jo lahko uporabil kritik Evrope in postavil v ospredje svoje kritike Evropske unije. Torej ne gre uh, za zastoj, temveč za uh, um, izvajanje, dolgotrajno izvajanje projektov v državah članicah, kjer je treba upoštevati postopke pravne države, ki pač nekaj časa trajajo. Z naslednjim proračunskim okvirom želimo storiti vse, da bi to eh, razsižnost malo zmanjšali, ta obseg, s tem, da bomo, upam, da sprejeli proračunski okvir ne šele zadnji mesec pred začetkom veljave proračunskega okvira, tako kot se je zgodilo dva, decembra 2013 in upam, da to ne bo decembra 2019, temveč 20, tem, 20, temveč upamo, da bo marca 2019, s tem, da bomo imeli potem še več časa za priprave in da bomo lahko uporabili formulo N plus 2 in ne N plus 3. Hvala za podporo Evropskemu parlamentu za to idejo. Ampak številne države članice na to gledajo drugače.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 Želimo poudariti naslednje. Če se govori o napakah, ne gre vedno za uh, goljofijo, uh, za zapravljanje denarja ali za korupcijo. Tudi zato, ampak to so hudi primeri, temveč pogosto gre za skoraj normalne primere, ki niso goljofije. In gre tudi zato, da nekatere napake, Ehm, sicer nam ne uspe odpraviti do konca leta, ampak v nadaljni obdelavi pa ja. Ehm, na koncu je stopnja napake nižja kot pri računskem letu 2017 ali ko ocenjujemo izvrševanje proračuna za določeno leto, ker se ne upošteva nadaljne zmanjšanje stopnje napake. Torej, po zaključku programa, po izvedbi vseh kontrol, preostala stopnja napake mora biti bistveno nižja od dveh odstotkov. 2017 ocenjujemo eh, preostalo stopnjo napake eh, pri manj kot enem odstotku, 0,6 odstotka bi lahko bil eh, korekten pristop. Želimo še naprej poenostaviti predpise, vendar ne tako, da bi s tem oslabili um, nadzorne sisteme. To je tudi umetnost uh, zagotoviti pravo ravnotežje. Čim manj birokracije, obenem pa dovolj gostote nadzora, tako da upravne poenostavitve ne vodijo do um, zlorab in do vrzili v nadzoru. Razen tega se moramo osredotočiti še naprej na dodano vrednost in tudi na rezultate, na um, dokazljive uspehe. V prejšnjem tednu, drage poslanke in poslanci, sem vam predstavil bilanco upravljanja, rezultatov našega upravljanja in tam smo dokazali, kje evropski proračun za državljanje prinaša dobre rezultate. In ti, eh, ta uspeh jasno kaže, da na evropski ravni z vsakim evrom, z vsakim programom dosižemo dodano vrednost, ki je ne bi bilo možno ustvariti z denarjem samo iz nacionalnih proračunov. In v naslednjem finančnem okviru želimo um, še bolj izpolniti ta dejavnik dodane vrednosti, pri čemer nočemo odobriti projektov, eh, kjer ni dokazana neka dodana vrednost, konkretna dodana vrednost za državljane in državljanke. Želim opozoriti na konferenco 12. oktobra, kjer bo govora o tem, kako naj bi izgledal evropski proračun za maksimalizacijo dodane vrednosti. Eh, kritični nasvet in podpora parlamenta in tega pomembnega odbora in tudi odbora za proračun bi bila dobrodošla. Predlogi za naslednji večletni finančni okvir um, upoštevajo um, priporočila računskega sodišča in tudi priporočila v zvezi z razrešnico. Um, računsko sodišče ne ocenjuje kritično um, letnih računov samo za nazaj, temveč tudi eh, se ozira v prihodnost eh, s posebnimi poročili, z letnim poročilom, nudi računsko sodišče pomembne nasvete tudi za prihodnost in um, za osnotek proračuna 2019 in za naslednji večletni finančni okvir želimo vse to upoštevati. Hvala da je prilagodljivost, fleksibilnost naš skupni cilj, da bi lažje izpolnjevali prihodne izzive in naloge, ki jih danes, za katere danes sploh še ne vemo, da se bomo morali z njimi ukvarjati. Potem vprašanje neto eh, prejemnic in neto eh, plačnikov je bilo izpostavljeno, I want my money back. Torej, ta način razmišljanja se mi ne zdi več sodoben. V preteklosti sta um, so bili izdatki 80 odstotkov, so šli v kohezijo in v kmetijstvo. In um, tam se je dalo natančno ugotoviti, kako se denar vrača. Ampak zdaj, ko gre za pomoč uh, za migracije, potem za um, zaščito meja, za varstvo okolja, tu se denar ne vrača. To ostaja v Egiptu, v Malju in v Nigeriji to ostaja na meji med Ukrajino in Bolgarijo, ampak s tem se izpolnjujejo pričakovanja držav članic in državljank in državljanov, ne da bi se ta denar vračal v blagajne držav članic, ker lahko pač investiramo na evropski ravni bolj, ravni bolj učinkovito in s tem se pomaga finančno in politično tudi eh, interesom um, držav članic, ki so netoplačnice. Hvala tudi za dobro sodelovanje na operativni ravni med strokovnjaki računskega sodišča in našimi službami, mojimi službami. V naslednjih tednih bomo poglobljeno preverili, kako uh, lahko koristno uporabimo poročilo računskega sodišča za nadaljne delo komisije. Ne vidim nekega temeljnega protislovja, temveč ga sprejemam uh, eh, uh, s hvaližnostjo in odobravanjem. Hvala, gospod komisar. Sedaj bomo imeli krok poročevalcev, potem eh, poročevalcev v senci in eh, na koncu bodo dobili besedo še drugi kolegi. Najprej poročevalka gospa Jala Center. Ja, hvala lepa. Gospa predsedojoča, prisrčno se zahvaljujem predsedniku Leneju in gospodu Lacarov za. Eh, oba prispevka in za predstavitev novega letnega poročila računskega sodišča. Ja, to potrjuje to, eh, o čemer smo že razpravljali. Torej prizadevanja vseh inštitucij um, računskega sodišča, uh, parlamenta, pa tudi seveda Evropske komisije. Evropska komisija je bila uh, zelo eh, potrpežljiva, močno se je borila eh, in prisluhnila našim predlogom. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na države članice. Tudi eh, te so upravile svoj del in včasih je bilo to precej zapleteno. To je povedal tudi gospod Oettinger, namreč naše zahteve niso vedno ravno najbolj preproste. Torej, čestitke čestitke eh, za eh, to eh, potrditev, namreč zdaj smo že naredili korak naprej in te podatke je potrebno posvetovati tudi tistim, ki podajajo lažne informacije. Gospod Lene je govoril o enem odstotku, ampak z tem eh, odstotkom lahko spodbujamo politike, eh, ki so pomembne za prihodnost eh, Evropske unije. In uh, poleg tega bo potrebno zaceliti rane krize, ki traja že deset let. Preveč neenakosti uh, je nastalo. Boljše je potrebno uh, pojasniti, kako si prizadevamo in Mislim, da se sedaj razje, eh, zadeve razvijajo eh, v skladu z določenim tempom, ki ga lahko le pozdravimo. Eh, torej, izražamo optimizem, vendar pa moramo biti tudi previdni. Kaj ti? Zakaj pravzaprav ta konsolidacija? to je povezano tudi z predhodnimi uh, dogodki. Leto 2017 je bilo leto, ko se je število plačil zmanjšalo. Vendar pa lahko uh, povemo tudi, eh, da je bilo preteklo leto pozitivno zaključeno. Torej, lahko prosimo za dodatna pojasnila lahko se veliko naučimo drug od drugega. In uh, uresničenih je bilo veliko predlogov Evropskega parlamenta. Evropsko računsko sodišče je uh, pričelo z globokim razmislikom in to je vplivalo tudi na uh, dejavnosti Evropske unije kot takšne. Seveda pa gre tukaj tudi za pričakovanja naših državljanov. Če eh, primerjamo podatke, potem lahko vidimo, eh, da se pojavljajo določene težave na določenih področjih, ki so pomembna, recimo, ko gre za kmetijstvo ali pa kohezijo. Delati moramo za roko v roki. In eh, tako bomo lahko prišli do zaključkov eh, na osnovi podatkov, ki jih lahko obe strani sprejmeta. Eh, nihče pa nam potem ne bo mogel očitati to, kar euroskeptiki eh, radi počno, eh, da eh, je prišlo do nepravilnosti. Torej, to je naša naloga. Jasno je, kakšna je situacija. vidimo tudi eh, prizadevanja eh, glede eh, poenostavitev. In ne moremo posploševati, ampak moramo še naprej delati na tem. neposredno upravljanje, to je potrebno še izboljšati. In tudi na področju raziskav je potrebno še veliko storiti. Poleg tega pa moramo ugotoviti tudi, katere eh, vidike je potrebno še izboljšati. To je povezano tudi z hitrim izvajanjem. Tukaj gre tudi še za nevezana sredstva. Vse te prispevke moramo še obravnavati in uh, poskrbeti za to, da. bo večletni finančni okvir še boljši, da bo eh, skupno upravljanje sredstev še boljše. Tako da ne bo prišlo eh, do eh, zamud pri plačilih. Kajti to je zelo velik problem. Recimo na področju kohezije so se nabrali ogromni zneski. In to seveda ni dobro in to vodi tudi v nepreglednost proračuna. No, eh, več na to temo ne želim povedati. Za nas je pomembno predvsem, da tesno sodelujemo z računskim sodiščem. Še prav posebej eh, na področjih, eh, kjer še nismo dosegli sporazuma. Imamo torej ta en odstotek, eh, potem so tukaj migracije, dobro. Potem pa je tu še več drugih vidikov, eh, razvoj, eh, notranji vidiki, zunanji vidiki, to gre vse z roko v roki. In tukaj je tudi še manjverski prostor. In komisija mora o tem še razmisliti, mi pa tudi preveriti in izmeriti moramo, kako bi eh, lahko z nižjim eh, proračunom eh, vseeno izpolnili evropske načrte, kako bi poskrbeli za evropsko dodano vrednost. In državljani morajo tudi videti to dodano vrednost evropskega proračuna, tako kot se izvaja najti moramo pozitivno uh, rešitev in to uh, je nekaj, kar bo potrebno še rešiti in uh, eh, staviti si moramo vprašanje, kako to razložiti našim državljanom. Leto 2019 bo uh, tudi predmet razprave in pogosto je to razprava, ki je povezana tudi z drugimi problemi, ki jih morda nismo identificirali, ampak populisti uh, jih uh, uporabljajo uh, in izrabljajo za boj proti evropskemu projektu. Uh, in uh, tukaj gre tudi za prihodnost naših državljanov. Mislim, da se moramo bolj poglobiti v to, kako razložiti, kako. Ta proračun, kako naši ukrepi vzpodbujajo razvoj eh, in eh, predstavljajo odgovor eh, na probleme, ki se pojavljajo. To je pomembno, seveda, tudi zaradi volitev. In paziti moramo tudi na to, kar izrabljajo populisti. Poleg tega je potrebno jasno predstaviti tudi druge dejavnosti, zakonodajne, politične dejavnosti, izvajanje, upravljanje in tako naprej in tako naprej. Vse to so pomembni vzvodi. Pomembni vzvodi za izboljšanje situacije eh, državljanov in tako eh, bomo lažje predstavili, zakaj se ta en odstotek sredstev eh, uporablja. Hvala lepa, predsednik Lene. Ja, hvala lepa, gospa Ajala. E, še štiri e, pripombe bi rad podal e, in sicer je že velik napredek, če Evropska komisija predlaga, da bi prišli za postopka M plus 1 na M plus 2, kar zadeva neporavnane obveznosti. In sicer zaradi tega, ker je finančna kriza v številnih državih članicah povzročila velike probleme finančna kriza zdaj se nekako za nami in zato bi bilo dobro, da preidemo mm, na običajno eh, poslovanje. Eh, poleg tega Evropsko računsko sodišče tudi nima nič eh, proti neporavnanim obveznostim. To je del proračuna, ampak bolj nas skrbi obseg, kaj ti to povzroča to povzroča eh, težave. Nekatere države članice bi z veseljem imele postavko N plus eh, XY, ampak to enostavno eh, ne gre. Torej, sedaj je potrebna ustrezna razlaga. Poleg tega pa je potrebno spregovoriti tudi o eh, neposredni eh, vezavi sredstev eh, in pa med doseganjem rezultatov. Potrebno je poskrbeti za nekakšno ravnotežje. Vedno tega ravnotežja ni mogoče doseči in če želimo učinkovito nadzirati, nadzorovati učinkovitost, eh, potem zato potrebujemo nekoliko zapletenejši nadzor. Ampak včasih eh, ta nadzor postane preveč eh, zapleten in to seveda tudi ni dobro. Torej, poskrbeti moramo za ustrezno ravnotežje. Kar pa zadeva razrešnico, bomo seveda podpirali ta postopek tako kot vedno. Kar zadeva večletni finančni okvir, smo že sprejeli celo vrsto dodatnih mnen in uh, mislim, da bodo ta mnenja uh, za vas uh, koristna in tudi uh, neporovnane obveznosti bomo uh, ustrezno proučili. Kot, uh, vedno pa menim tudi, da je potrebno natančno proučiti, zakaj uh, obstajajo. Uh, te neporavnane obveznosti. Kaj je eh, razlog za to? Potrebno je poskrbeti tudi za upravno učinkovitost v državah članicah. Eh, poročilo, ki je bilo pripravljeno na to temo, je bilo razmeroma kritično in mogoče bi lahko spregovorili tudi o tem, kako najti eh, druge instrumente za dosego tega cilja. Potem pa migracije. Tudi migracije so novo težišče v naših razpravah. Eh, ne gre več zgolj za eh, politiko nasplošno, ampak za načelo pravne države, za migracije in tako naprej. In pripravlja se tudi poročilo na temo migracij, ki bo kmalo zaključeno in to eh, poročilo bo potem lahko tudi izboljšalo eh, pregled situacije za strani računskega sodišča. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Jaz sem poročevalka v senci skupine ELS, tako da bom uh, prva na vrsti, sama si bom najprej dala besedo. Rada bi se zahvalila predsedniku za poročilo, to je zelo koristno poročilo, ampak eh, določeni stavki se v vsakem poročilu pojavljajo. In v vsakem letnem poročilu je zapisano, da komisija ne uporablja informacij, ki so ji na voljo oziroma da jih ne uporablja v zadostni meri. Ali je eh, sodišče eh, pravčilo, eh, zakaj je temu tako, zakaj komisija ne uporablja informacij, ki jih ima na voljo? Gospod komisar, to bi bilo tudi odlično vprašanje za vas. Zakaj ne uporabljate informacij, ki so vam na voljo? gre tudi za vprašanje, kako eh, sodelovati z upravnimi organi v državah članicah. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na eh, zelo eh, zanimive izjave o letnem poročilu o dejavnostih. In v letnem poročilu so omenjene statistike. Lahko smo hvaležni notranjemu revizorju Evropske komisije, ki je tudi izpostavil ta problem. Ta problem poznamo že dlje časa. Zanima me, če lahko poveste kaj več o zanesljivosti statistik, statističnih podatkov, eh, kajti to je povezano tudi z zanesljivostjo letnih poročil. In še tretja točka, eh, to so finančni instrumenti. Zanimivo se mi zdi to, kar je zapisano v tem eh, poročilu. Izdatki za finančne instrumente so se kar štirikrat povečali. Eh, ampak izvajanje je pri tem pod desetimi odstotki. Eh, ne vem, ali banke s tem izboljšujejo svoj eh, računovodski izkaz, ampak tukaj obstaja velika vrzel. In pojasnila v poročilu za enkrat še ne zadostujejo. Imamo le zelo, zelo stara poročila na to temo. Torej, kakšni so vaši zaključki, kar zadeva finančne instrumente? kajti menim, eh, da je obžalovanja vredno, da eh, so finančni instrumenti predstavljeni kot hiter način eh, za izvajanje vlaganj. Sedaj pa vidimo, da je res ravno nasprotno. Izvajanje traje zelo dolgo, tukaj so še finančni instrumenti iz prejšnjega proračunskega obdobja, to je naša nočna mora. ne želim več videti tega zneska uh, eh, 8,5 milijarde uh, evrov. Kaj torej lahko storimo? In še visoka stopnja napak na področju raziskav, kaj uh, lahko sklepate iz tega. In uh, razpravljati moramo tudi o stopnji napak na splošno. Uh, zdi se mi dobro, da eh, stopnja napak upada. Eh, to je eh, tudi dober rezultat našega dela. To kaže, da je naše delo obrodilo sadove, ampak če samo uh, vidimo, kakšno vlogo igra predfinanciranje, vnaprejšnje financiranje, uh, v tem se mi zdi, da imamo še zmeraj velike težave. Torej, ko torej o mojem vprašanju, uh, Sedaj pa uh, dajem besedo gospod Lavajovi v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod uh, komisar, gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila uh, računskemu sodišču za zelo podrobno uh, poročilo o letnih dejavnostih in kot si lahko predstavljate, sem v tem poročilu našla zelo zanimive informacije o uspešnosti. Gre za prioriteto skupine ALDE že kar nekaj let in menimo, da je eh, poglavje o doseganju rezultatov eh, zares zelo pomembno in predstavlja dodano vrednost. Eh, žal mi je, da Evropska komisija ne uporablja teh informacij in še prav posebej ne pravočasno. Kar pa je še pomembnejše je, da Evropska komisija ne uporablja Eh, teh informacij za to, da bi uvedla ustrezne eh, popravke v proračunu. Evropska komisija bi morala bolje uporabljati notranje eh, podatke o uspešnosti in spremeniti svoj način dela. Ključnega pomena je, da Evropska komisija uh, zagotovi organu, ki daje razrešnico informacije o tem, kako se podatke uporabljajo pri sprejemanju odločitev Evropske komisije. Kar pa se mi zdi zares zelo presenetljivo v tem poročilu je, da ostaja uh, struktura uh, povračil. Uh, neustreznih stroškov ali pa neustreznih projektov enaka in sicer uh, kljub vsem našim eh, prizadevanjem. Torej, če eh, nadzorni organi niso sposobni razlikovati med sprejemljivimi in nesprejemljivimi uh, projekti, uh, potem. Uh, Je to škodljivo za prejemnike? Torej, sprašujem tako eh, komisijo, kakor tudi eh, računsko sodišče, eh, kaj bi lahko storili, da zadeve poenostavimo, da bodo organi razumeli, kateri so sprejemljivi projekti, kateri so sprejemljivi stroški. Kajti, če bomo našli odgovor na to vprašanje, potem eh, mislim, da se bomo lahko izognili 90 odstotkom napak eh, v eh, schemi povračil. in potem še prihodki. Danes bo Evropska unija razpravljala o e, carinskih dejatvah, o lastnih verjih in tako naprej. To je zapisano tudi v e, poročilu Evropskega sodišča in OLAFA in zastavljam vprašanje sodišču, kaj bi lahko storili, da bi zagotovili e, ustrezno zbiranje carinskih dejatev na vseh vstopnih točkah v Evropsko unijo. In kako zagotoviti ustrezno zbiranje tradicionalnih lastnih sredstev Evropske unije. Kolega De Jong. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moj kolega je žal moral oditi, ampak lahko sem kratek. E, mislim, da je splošen pristop e, dober, e, glede tega se vsi strinjamo, več je bilo pripomp kolegov. Jaz pa bi rad izpostavil še prav posebej kohezijski sklad, kaj ti Eh, lansko leto v pripombi pod črto smo lahko prebrali, da je da eh, stopnja napak ne vključuje dodelitev sredstev eh, preko finančnih instrumentov. To sta 2,5 to je 2,5 milijarde evrov. Zanima me, kolikšen je ta znesek eh, letošnje leto, kajti imeli smo dolge razprave v tem eh, odboru, ali bi naj to dodali ali ne, kajti to je eh, neverodostojno. In poleg tega bi se stopne napak s tem povečala za dva odstotka v primerjavi s številko, ki jo je podalo računsko sodišče. In še druga pripomba. Um, vars, uh, varnost in pa uh, državljanstvo. To je poglavje, ki ni bilo proučeno v tem uh, poročilu. Jaz pa bi zahteval, da se to drugo leto spremeni, kajti to je področje, ki je izjemno pomembno. Govorili smo že o migracijah, o azilni politiki in o prihodnosti, ali bo vedno več sredstev namenjenih za to področje. Mislim, da moramo temu področju zagotavljati posvetiti več pozornosti kot doslej. In še eh, zadnja pripomba. Zelo sem zaskrbljen glede eh, sredstev za Junkerjev sklad. Gre za plačila, eh, ki niso bila izvedena. Eh, govorili smo o primeru Luksemburga, ampak tukaj so še druge države, ki ta sredstva izjemno potrebujejo in prihaja do zelo velike zamude pri plačilih. Ali to pomeni, da ta eh, sklad eh, ne deluje? ali bi morali spremeniti celotno strukturo tega sklada, ali imate kakšne koli pobude, kako to spremeniti. Najlepša hvala. Kolegi Štas, pide. Kolega Štas, hvala lepa. Najlepša hvala, rad bi se zahvalil sodelavcem računskega sodišča za dobro opravljeno delo. Včasih pozabljamo na to, da je čisto eh, vsak sodelavec računskega sodišča izjemno pomemben in da upravlja pomembno delo. Hvala tudi za to, da ste zelo zgodaj pripravili to letno poročilo, to je za nas izjemno koristno. Tudi poročilo o agencijah bi moralo biti eh, pripravljeno prej in sicer kar mesec dni prej, kot eh, ste to pripravili lani. Glede tega letnega poročila in eh, tega, kar smo lahko prebrali, Naj povem, da tako kot je povedal že Denis, da imamo sedaj vsako leto nižjo stopnjo napak in to je vsekakor dobro. Že nekaj let pa opažamo tudi naslednje. Veliko informacij je na voljo, informacije dosegajo države članice, dosegajo komisijo, po drugi strani pa se te informacije ne uporabljajo za to, da bi še znižali stopnjo napake. Če si ogledamo tukaj eh, različno stopnjo napak pri eh, zaposlovanju, tukaj je 4,2, ampak lahko bi to znižali na 2,7. Potem eh, Evropski razvojni sklad, to sicer ni v proračunu, ampak vseeno gre za z, sklad, ki je vreden milijarde eh, evrov. Tukaj imamo še vedno stopnjo napak preko 4 odstotke, ampak eh, lahko bi to znižali na 2,8. In prav zato se pridružujem vprašanju gospe Gresle. Že, iz, že mnoga leta iščemo neko metodo, s katero bi lahko eh, tukaj izboljšali situacijo in prisilili države članice, komisijo ter eh, računsko sodišče, da naj uporabijo vse informacije, ki so na voljo. Države članice tukaj ne želijo prevzemati svojega dela odgovornosti, dogajajo pa se tudi druge napake. Poročevalka Ajala Sender, mislim, da bi morali v našem eh, poročilu o razrešnici spregovoriti o tem, kako lahko izboljšamo metodo na tem področju. Denis je potem govoril tudi o neporavnanih obveznostih, ki se še naprej višajo na 16. in 17. strani tega dokumenta, ki smo ga včeraj prejeli, je to tudi opisano. Tukaj sem prebral, da obstajajo še visoke obveznosti, ampak ob koncu večletnega finančnega okvirja se lahko zgodi, da bomo imeli visoko stopnjo odobritev plačil in zaradi tega ne bo mogoče obdelati vseh plačilnih obveznosti. Govore o 267,3 milijardah evrov neporavnanih obveznosti. To je tudi prikazano v tej razpredelnici na 17. strani. Več kot 10 odstotkov zaostankov še imamo pri plačilih in to se dogaja predvsem v novih državah članicah. Mislim, da to postaja vse večji politični problem, ne samo tehnični problem. V nekem trenutku bomo namreč morali o tem razpravljati tudi v okviru večletnega finančnega okvirja. Namreč razmisliti bomo morali, ali kako bomo torej poravnali te neporavnane obveznosti, ki se nabirajo. In gospod komisar, sprašujem vas, kako se boste tega problema lotili. Namreč to postaja vse večji politični problem. Določeno število držav članic, ki že sedaj. Eh, nekako nasprotuje splošnemu razmisleku in splošnim vrednotam Evropske unije, tukaj eh, še kopiči te težave in nepravne neobveznosti. Kako boste to rešili? To je politični problem. Pa še nekaj, namreč vprašal bi neko vprašanje glede bivšega člana računskega sodišča, glede katerega je bila sprožena preiskava v okviru OLAF-a. O tem smo že govorili. Torej, eh, ta član računskega sodišča je sedaj pod eh, preiskavo. Dva mandata je upravljal v računskem sodišču in zoper njega je kar nekaj resnih obtožb. 12 let je bil torej zaposlen na računskem sodišču in dvomim, da je bil v teh 12 letih edini, ki je eh, takšne stvari počel občutek imam, da je takrat obstajala neka določena kultura zatiskanja oči eh, in da so se takrat zgodile napake. Razumem, da ste vi kot predsednik sedaj spremenili stvari, počistili eh, svojo situacijo, ampak zdi se mi, da ni pravilno, da obstaja možnost, da se v računskem sodišču kaj takšnega dogaja. Poleg tega pa tudi ni prav, da bo samo eden izmed eh, članov računskega sodišča prevzel celotno odgovornost. Namreč tudi takratni predsednik in generalni sekretarjat bi morala prevzeti del odgovornosti. Ali so takrat potekali pregledi, nadzor in v tem primeru, če je potekal nadzor, kako je, se je to lahko dogajalo 12 let? Olaf je sedaj sprožil preiskavo in prosil bi vas, da tudi vi sprožite preiskavo glede vseh članov računskega sodišča, ki so bili v tem času dejavni. Ugotoviti moramo namreč, ali je bil ta član računskega sodišča res neka izjema ali pa se je to dogajalo redno. To bo nujno, če želimo zaključiti ta primer. Sedaj pa ni več poročevalcev v senci eh, in zato dajem besedo predsedniku. Eh, najprej. Eh, bi dal besedo kolegu Lazarovu, da odgovori na specifično vprašanje, jaz pa bom odgovoril na preostala eh, vprašanja. Gospod Lazarov. Um, uh, Najlepša hvala. Najprej bi odgovoril na vprašanje gospe Gresle, ki jih je potem eh, ponovil tudi gospod Stas. In sicer vprašali ste, kaj je razlog, da Evropska komisija ne uporabi vseh um, informacij, ki jih imajo na voljo. Ne gre samo za komisijo, tudi organi držav članic postopajo podobno in nimamo enotnega odgovora, zakaj prihaja do tega. Tukaj obstaja več možnih razlogov. Morda gre za napačno beleženje informacij, morda smernice niso dovolj jasne, torej smernice strani komisije, morda nimamo dovolj usposabljanja pri revizijskih organih držav članic in seveda tudi komisija ne izvaja dovolj nadzora tukaj nad organi držav članic. Bom podal kar takoj en primer, ki smo ga opazili letos. v operativnem programu za uporabo finančnih instrumentov, namenjenih pomoči majhnih in, velikih, eh, in, majhnih in srednjih velikih podjetij, smo odkrili, da je 80 odstotkov finančnih sredstev dejansko bilo dodeljenih podjetjem, ki niso majhna podjetja. Revizijski organi so preverili, ali je bil denar izplačan v finančne instrumente, tam pa so se ustavili. Torej, preiskava se ni nadaljevala in niso preverjali do konca. Komisija, ko je potem prejela letni eh, svežen za potrditev, ni preverila teh informacij, sprejela je informacije, ki jih je dobila od nacionalnega organa. Če bi torej komisija tukaj vložila več eh, truda v ta pregled, bi lahko seveda dodatno znižala stopnjo napake. Potem vprašanje gospod Labajeve. Vprašali ste, kako bi lahko znižali stopnjo napake glede upravičenih stroškov in eh, pri projektih. Tukaj je odgovor enak, potrebujemo več usposabljanja in več nadzora strani komisije. Gospod Labajeva je potem vprašala tudi, kako bi lahko izboljšali zbiranje trošarin oziroma carin. Torej, pomembno je, da imamo dovolj zmogljivosti za zbiranje carin. Gospod De Jong je potem omenjal vprašanje, ki smo ga izpostavili v lanskem letnem poročilu. Gre za ti dve milijardi evrov, ki eh, ni, to je znesek, ki ni bil vključen v izračunanje stopnje napake. Zakaj? Zato, ker se je spremenil datum, do katerega je bilo mogoče uporabiti ta finančna sredstva. To je bil eh, izjemen primer. Šlo je za enkraten primer, kjer smo razširili obdobje uporabe sredstev in eh, situacija se letos ni ponovila. Potem je gospod De Jong vprašal, tudi če lahko dobimo oceno, ki bi bila specifična za področje varnosti in eh, državljanstva. Mi imamo omejena sredstva in s temi omejenimi sredstvi se trudimo opraviti kar se da dobro delo. Izdatki na področju varnosti in eh, državljanskih svoboščin so približno eh, 2 milijona in mislim, da po našem mnenju ne bi bilo smiselno tukaj opraviti specifične ocene. Seveda pa mi pripravimo mnenje o proračunu v celoti. Kot je že povedal predsednik, izvajamo različne revizije uspešnosti pri eh, teh projektih. In mandat eh, tretje zbornice je bil tukaj razširjen, zato da lahko obravnava tudi ta vprašanja. Gospod De Jong je zastavil tudi vprašanje glede Junkerjevega načrta. Zanimalo vas je, ali ta projekt, ta sklad dosega cilje, ki si jih je zadal. Kmalo ob koncu letošnjega leta bomo objavili posebno poročilo, poročilo o uspešnosti Junkerjevega načrta, glede tega, ali ta dobro napreduje in ali dosega cilje, ki si jih je zadal. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Kollege. Hvala lepa. Kolega Lazaro, mislim, da je tukaj samo še nekaj dodatnih komentarjev, ki bi jih rad dodal. Prvič, kar se tiče finančnih instrumentov. Kmalo, čez nekaj tednov, bomo pripravili poročilo o EFSI-ju in mislim, da boste tam lahko našli kar nekaj odgovorov, naprimer glede tega, kako učinkoviti so finančni instrumenti, kakšna je porazdelitev, kako učinkovito se to uporablja. V tistem poročilu bo torej eh, odgovor bolj jasen in bo tudi veliko bolj očiten, kot lahko to pojasnimo na podlagi letnega poročila. Kar se tiče raziskav in področja raziskovanja, tukaj jaz kot generalist ne morem odgovoriti na to specifično vprašanje. Smiselno bi bilo, da to zastavite poročevalcu za to področje, ko bo on prisoten na sestanku. On gotovo ima tukaj na voljo več informacij glede posameznih podrobnosti o tem poglavju v letnem poročilu. Kar se tiče uspešnosti, torej eh, z veseljem sem sprejel vaše pohvale našega eh, poglavja o uspešnosti, ampak to imamo namen še izboljšati. Namreč oktobra bomo imeli na našem računskem sodišču razpravo o tem, eh, kako lahko izboljšamo poglavje o uspešnosti doseganja rezultatov. Kar nekaj zamisli je sedaj že na voljo in te zamisli želimo obravnavati podrobno. Seveda imamo kratek časovni rok na voljo za pripravo tega letnega poročila in to ni naklonjeno poglavju o uspešnosti. Kakorkoli že, prezgoda je, da bi napovedal, kako bo potekala ta razprava računskega sodišča o tem, kako še dodatno izboljšati poglavje o uspešnosti in doseganju rezultatov. Namreč eh, zagotavljati vam želimo čim bolj koristne in uporabne podatke. Glede migracij in azila pa še nekaj. Pri letnem poročilu moramo res razmisliti o tem, kako najbolje uporabiti naša sredstva pri zbiranju podatkov. Ampak migracije so poudarek eh, in prioriteta. Ajala Sender je že povedala, da se je tretja zbornica odločila, da je to dejansko eh, izjemna prioriteta in zato bo to vsekakor zauzelo velik del našega letnega poročila. V naslednjih letih pa boste na tem področju dobili še več informacij. Kot je povedal gospod De Jong, ima to področje izjemno pomembno politično vrednost, kljub temu, da so zneski tukaj morda nižji. Prav zato bomo temu namenili dodatno pozornost in sledili bomo denarju. Torej, v projektih, kjer se porabi največ denarja, bomo dejansko sledili denarju in temu, kako se porabi. Gospod Stas je tukaj zastavil vprašanje in težko ga odgovorim, namreč eh, to temo lahko obravnavam samo na nejavnih sestankih. Zato bi podal samo splošen odgovor. Vprašanje, ki ste ga zastavili pri nas na računskem sodišču, jemljemo zelo resno in to tudi preizkujemo. Vsekakor bodo tukaj eh, posledice in povedal bom enako kot eh, zadnjič. O tem bom poročal kasneje v vašem odboru. Več pa v okviru te javne seje žal ne morem povedati, ker te podrobnosti niso na voljo javno. Hvala. Najlepša hvala. Koordinatorjem bom eh, predlagala, da bi zahtevali dostop do tega poročila OLAF-a, seveda v zaupnem okolju. Hvala. Besedo dobi gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, kratek odgovor z naše strani. Kar se tiče Evropskega razvojnega sklada, tam je stopnja napak iz 3,3 eh, narasla na 4,2 in to smo vzeli zelo resno. Bi pa opozoril na to, da da obstaja na tem področju kar nekaj projektov, ki jih re realiziramo skupaj z projektnimi partnerji, ki so pripravljeni prevzemati visoka tveganja. Gre za kompleksne projekte in deloma se tukaj učimo istočasno, kot izvajamo projekte. Prav zato se mi zdi tako pomembno, da potem, ko zaključimo pregled in deloma zahtevamo vračilo sredstev, je bila končna stopnja napak lani 1,18 odstotka in mislim, da je to čisto sprejemljivo. Drugič, sprašujete se o tem, ali uporabljamo vse informacije, ki so nam na voljo in eh, nasplošno gledano bi rekel, da ja. Namreč uradniki preberejo, preučijo in uporabijo podatke, ki so jim na voljo. Takšna je moja izkušnja. Mislim, da je enako tudi v vašem odboru, da tudi vi uporabite vse informacije. Ko prejmemo informacije za leto 2017, je pa problem v tem, da včasih še določena sredstva niso bila izkoriščena, ampak se še obdelujejo in rezultati bodo na voljo šele naslednje leto ali pa ob koncu tega leta in potem bomo morda zahtevali povračila. Torej, uprave delujejo zelo zanesljivo, ampak pogosto počasno. Zato ne moremo pričakovati, da bodo ob koncu leta na voljo že vse informacije in da bodo te informacije dejansko že nekako prevedene v rezultate. Potem pa finančni instrumenti na nacionalni ravni. To se mi zdi izjemno pomembna tema. Namreč, poleg evropske ravni, eh, je, sta pomembni tudi nacionalna in regionalna raven. Pri novih in inovativnih finančnih instrumentih je pomembno, da jih izkoristijo vse ravni upravljanja. V okviru proračunskega eh, postopka je to težko spremljati. V večletnem finančnem okvirju smo predlagali, da se. Eh, razširi možnosti za nadzor in spremljanje uporabe finančnih instrumentov tudi na nacionalni ravni. Vprašanje, vprašanje o tem, kakšna je obveznost poročanja, ki jo morajo spoštovati države članice, je tudi nekaj, kar smo želeli okrepiti v okviru naslednjega večletnega finančnega okvirja v času pogajanj o večletnem finančnem okvirju, prosim, da nas podprete pri teh zahtevah o obveznosti poročanja. Smiselno bi bilo, da to ne razvodeni v času pogajanj med eh, svetom in parlamentom. Potem prejemanje oziroma pobiranje carinskih prispevkov o tem je potekala razprava in to je vsekakor nekaj, kar je v interesu celotne Evropske unije. Nacionalni uradniki pa so tisti, ki to izvajajo. Nacionalni carinski organi morajo temeljito in eh, dobro delovati in ponavadi se to tudi tako zgodi. Carinski organi so v zadnjih letih žal eh, morali ugotoviti, da so imeli na voljo manj sredstev in eh, tudi manj kadrov. Carinski organi pa niso, voljo, eh, pa niso pristojni samo za pobiranje carin, ampak izvajajo tudi določen nadzor. Gre za interese, ki niso povezani samo z evropsko ravnjo, ampak gre tudi za nacionalne interese. In sedaj je potrebno preučiti, kako bi tukaj uskladili ta interes držav članic da imamo učinkovit, dobro delujoč sistem pobiranja carin. V našem predlogu za večletni finančni okvir želimo znižati odstotek eh, carinskih prispevkov, ki ostane državam članicam iz 20 odstotkov na 10 odstotkov. Namreč po našem mnenju je 20 odstotkov povzročilo nekakšen eh, posredni prispevek, 10 odstotkov je dovolj, da pokrijemo stroške. Torej, 10 odstotkov lahko pokrijemo vse stroške, naprimer to se je izkazalo v Rotterdamu, Hamburgu, drugih velikih pristaniščih, v eh, Genovi, v Antwerpnu. Če imajo države članice 20 odstotkov, potem pa imajo večjo motivacijo, da izvajo nadzor. Torej 10 odstotkov je morda dovolj, da se pokrijejo stroške, ampak morda ni pametno, da se izbere tako niz, nizka stopnja. To se bo pa odločilo seveda v času pogajen o proračunu. Seveda z veseljem pričakujemo tudi poročilo računskega sodišča o EFSI-ju, o Junkerjevem načrtu. In pomembno je, kakšne rezultate se tukaj dosega, ali smo učinkoviti pri eh, stroškovni uporabi. Z veseljem bomo sprejeli tudi kritike Evropskega računskega eh, sodišča. V nasprotju z kohezijskimi skladi in drugimi programi, tukaj nimamo fiksnih kvot za države članice in za regije preverja se kakovost in primernost posameznih projektov. Zato obstajajo različne države članice, ki skoraj ne sodelujejo v tem skladu. Približno ena tretjina držav članic pa se je močno in aktivno vključila v eh, EFSI in je tako izkoristila te, ta sredstva. Sedaj pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvirja in pripravi programa Invest EU bomo vsekakor upoštevali te komentarje računskega sodišča in eh, to tudi vključili v pripravo. Hvala. Najlepša hvala. Morda bomo dobili kdaj tudi posebno poročilo o tem, zakaj komisija ne uporablja informacij, ki so jim na voljo. Vedno znova govorite, da je prišlo do eh, napak, ki jih niste mogli predvideti. In tega ne verjamem. Tukaj obstaja veliko možnosti, da se to zniža, in zastavlja se vprašanje, zakaj komisija ne uporabi teh informacij, glede na to, da se napake ponavljajo iz leta v leto. Naš odbor bi vsekakor zanimalo takšno poročilo, tako samo namik. Sedaj pa kolega Zapara. Kolega Sarvama. Uh, Hvala, um, gospa predsedujoča, gospod predsednik, naj vam eh, na začetek čestitam ob dobro opravljenem delu. Res je eh, odlično, da ste danes v našem odboru, tudi gospod komisar je z nami in to je odlično. Kratek komentar bi podal k tej eh, obsežni razpravi. Najprej mislim, da se vam še nihče ni zahvalil za to, da ste izjemno hitro začeli eh, z to sezono praznikov za nas. Ampak eh, naj povem, da to vsekakor ni čas, ko, imel, ko bo imel naš odbor veliko prostega časa. Je pa zelo dobro, da imamo to poročilo in ga lahko začnemo z obravnavo. Izpostavil bi, kako pomembno je, da se lotimo tega odprtega vprašanja neporavnanih obveznosti. Vedno znova govorimo o tej temi, vedno znova ponavljamo to in eh, to je komentar, ki bi ga naslovil predvsem na komisijo. Namreč eh, nekaj moramo spremeniti tukaj. Mislim, da ne moremo nadaljevati z temi neporavnanimi obveznostmi, ki se višajo in višajo ob koncu eh, večletnega finančnega okvirja. Bi pa nekaj pokomentiral sedaj, ko pregledam te uh, razdelke. Prvi razdelek tukaj ste komisiji poslali jasno sporočilo glede neupravičenih stroškov, ki jih upravičenci včasih prijavljajo. Torej, nekaj je, je moralo iti narobe v samem postopku in tudi pri nadzoru. Moralo je priti do nekakšne napake, glede na to, da gre tukaj za relativno visoke zneske. Torej, odstotek neupravičenih stroškov je relativno visok. Najpomembnejši temi tukaj sta vsekakor kmetijstvo in kohezija. Pri kmetijstvu naj povem naslednje. Skupna stopnja napak je 2,4 tukaj in eh, vsi vemo, kakšna je stopnja napak v prvem stebru. Več informacij pa potrebujemo o tem, kakšna je podrobna slika tukaj. Namreč v drugem stebru in v eh, skladu za razvoj podeželja je stopnja napake še vedno zelo visoka. Dejanska slika je po mojem mnenju še vedno nejasna. Vsaj za, naše, za člane našega odbora. Želeli bi si bolj podrobno razumeti te številke. Pa še kohezijska politika, tudi tukaj se mi zastavlja vprašanje. Namreč priznati moram, da ne razumem v celoti, kako ste prišli do tega zaključka. Oziroma, bi preveril, ali sem to pravilno razumel. Stopnja napake 3.0 ali vi trdite, da je to zato, ker je, bil, je bila stopnja sprejetih izdatkov izjemno nizka. 8 milijard. Ne vem namreč, kako to vpliva na stopnjo napak tukaj. Proti koncu finančnega okvirja pravite, da se bo ta številka zvišala, ampak zanima me, kako to dejansko vpliva na stopnjo napak. In za konec še uh, kritičen komentar glede IDF. E Popravite me, če sem to narobe razumel, ampak komisija ima tukaj precej fleksibilnosti glede tega, da se odloča, ali so bili pogoji za upravičenost izpolnjeni ali ne. Prav zaradi tega mislim, da zlorabe na nacionalni ravni se lahko zgodijo, pa ne bodo nujno prepoznane pri reviziji. Stopnja napake je sedaj na 3,5 odstotka. In ja, vsi vemo, da gre tukaj za zunanje partnerje, ki so pripravljeni prevzemati više tveganja, kot je povedal gospod komisar. Ampak eh, zanima me, kakšna je neka dejanska stopnja napake pri IDF, e torej če bi lahko dejansko ocenili to realno stopnjo napake. Vsako leto znova zastavljam to vprašanje in izpostavljam, da potrebujemo večjo stopnjo transparentnosti pri tem, kako se porabljajo sredstva. Namreč, če ne bo na voljo več transparentnosti, potem ne bomo odkrili, kje se denar troši in kje se smiselno uporablja. Hvala. Liberacki, Kolega Liberacki, izvolite. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Najlepsza chwała. Hvala, gospod Lene, in hvala tudi komisarju Oettingerju, da sta se nam danes pridružila po izjavah poročevalke in poročevalcev v senci, bi podal eh, komentar. Ne bom se nanašal na te negativne aspekte, ampak bi raje razmišljal o tem, kako je v zadnjih štirih letih potekalo naše sodelovanje z komisarjem Oettingerjem. V teh letih smo dosegli kar nekaj napredka stopnja napak se je znižala tako odstotkovno, kot tudi v absolutni vrednosti. Najviše odstotkovne stopnje napak se pojavljajo tam, kjer je finančni znesek dejansko najnižji. In tudi to je dobro. Naš skupni cilj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 zakaj se namenjajo sredstva v Evropski uniji. Bolje je, da sredstva sploh niso dodeljena, kot pa da omogočamo zlorabe tukaj. Torej, bolje je, da denarja ne porabimo, kot pa da ga, na, kot pa da ga porabimo napačno. Sedaj je. Uh, je postalo jasno, da prihaja do določenih diskrepanc med dejanskimi plačili in dodeljenimi sredstvi. Ampak to še ni spremenilo na no- situacije glede tega, kakšno je dodelitev sredstev za Polsko, naprimer. Pri nas smo namreč zabeležili 1,5 do 2 odstotka letne eh, rasti BDP zaradi te evropske pomoči. In to je pozitivno sporočilo, torej sredstva se uporabljajo za to, da se vzpodbuja gospodarska rast. Pomembno je tudi, da se osredotočamo na transparentnost. pravimo, da potrebujemo več pravil za to, da bo zagotovljena transparentnost, ampak če bomo imeli preveč pravil, ki si bodo drug druga, nas, ki si bodo medsebojno nasprotovala, bo to tudi slabo. Potrebujemo ravno pravo mero pravil in eh, ureditev, zato da bomo lahko razumeli, kam gredo namenjena sredstva, kako se porabljajo, kdo so upravičenci in ali učinkovito dosegajo rezultate. Pa še nekaj, kar sem opazil v teh zadnjih štirih letih. Kot je povedal predsednik Lene, potrebujemo več fleksibilnosti. Načrtovano dodeljena sredstva in eh, priprave različnih projektov včasih zahtevajo, da se sredstva prerasporedi In smiselno bi bilo, da bi računsko sodišče in komisija razmislila o tem, kako omogočiti takšno prerasporeditev sredstev. Mislim, da smo v tem eh, mandatu opravili dobro delo, pokazali smo, da nismo arogantni in eh, ugotovili, da je seveda pred nami še dolga pot. Zahvaljujem se predsednici našega odbora in predsedniku računskega sodišča za dobro sodelovanje. Opravičujem se, ampak sestanek bom moral sedaj zapustiti, ker imam druge obveznosti. Najlepša hvala. Frau Kollegin Schmidt, bitte. Ja, möchte mich zuerst einmal bei den vorrednerischen Kollegen bedanken. Najlepša hvala. Zahvaljujem se eh, drugim eh, kolegom za to, da so tako lepo pohvalili to poročilo, tako da se lahko sama tako osredotočim na kritike. Gospod predsednik, uvodoma ste dejali, da bi lahko tudi drugi odkrili to, kar ste vi prepoznali, ampak zakaj drugi tega potem niso ugotovili, to je vprašanje. Pa še nekaj, evropski. Član eh, računskega sodišča, gospod Herič, je imel včeraj eh, novinarsko konferenco in je podal nekaj nenavadnih izjav. Mi smo poročilo dobili šele včeraj v našem odboru in ali je res smiselno in ali bo to sedaj postala splošna praksa, da bodo člani računskega sodišča že pred objavo poročila sklicali eh, novinarske konference in eh, podajali izjave o tem. Komisar Oettinger, mislim, da ste zelo pogumno tukaj eh, dejali, da komisija nasplošno gledano se strinja z tem poročilom. Pravite, da prihaja pri teh eh, stopnjah napake do napak zaradi težav tukaj in tam in eh, ne zaradi zlonamernega delovanja ali goljufi. V poročilu računskega sodišča pri EDF naprimer piše, da komisija, da je komisija partnerju zaradi napake nakazala 2 eh, milijona evrov preveč. Pri tem skladu za razvoj imamo 3,5 milijarde evrov in eh, ne vem, kako potem obravnavamo takšne napake. Pri analizi odstotkov napak. Piše, da komisija tukaj ni zadostno nadzorovala um, opravo te analize. Ne vem, ali komisija potem ni pristojna za to, kako potem ne bi morala, mogla preprečiti tih napak. Mislim, to so res takšne stvari, glede katerih je potrebno dobro razmisliti, ki, zaradi katerih me malce skrbi. Jaz sem bila poročevalka pri razvojni pomoči in takrat so mi povedali, da je proračunska pomoč nekaj odličnega. Jaz sem kritična do proračunske pomoči, namreč eh, mislim, da so to sredstva, ki, ni, ki jih ni mogoče slediti in kasneje je zelo težko izvesti nadzor pri tej eh, pomoči. Gospod predsednik in eh, morda gospod komisar lahko podata tudi kakšen komentar glede proračunske pomoči mogoče. Priporočila, ki jih, ki jih je računsko sodišče leta 2014 dalo Evropski komisiji, so bila v 30 odstotkih izvedena, 6 odstotkov jih sploh ni bilo izvedenih, vse ostalo pa je bilo deloma izvedeno. Zanima me, ali boste sedaj let, vsako leto preverjali, v, kakšnim, v kakšnem odstotku se ta priporočila izvajajo. Priporočila računskega sodišča so izjemno pomembna in komisija bi jih morala nujno upoštevati in jih začeti tudi takoj izvajati, po mojem mnenju. Še sploh glede na to, da se strinjate s letnim poročilom računskega sodišča, kot ste sami dejali. Pa še eno vprašanje, kar se tiče neporavnanih obveznosti. Podala sem predlog, da bi se nanašali na trenutne številke, ki so na voljo, da bi lahko sprostili nekaj sredstev, pa so mi takrat na komisiji povedali, da so ta sredstva že vezana na neke pomembne projekte. Ampak sedaj, ko vidim, koliko je neporavnanih obveznosti, mislim, da bi morali razmisliti o tem, da če sredstva niso bila izkoriščena v nekem določenem času, se potem vrnejo nazaj v proračun, da se jih lahko porabi. Namreč nima smisla, da se ta sredstva kupiči in zamrzne za neke projekte, ki se potem ne izkoristijo, ko pa bi ta sredstva lahko uporabili drugi. Najlepša hvala predsedniku proračunskega sodišča in komisarju. Hvala. Kolega Perinski. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik, gospod komisar. E, bom čim krajši v ker eh, razprava že nekaj časa traja. Menim, da bi morali biti precej zaskrbljeni s tem, kar nam poroča to poročilo. In menim, da imamo iz trih razlogov, da imamo tri razloge za skrbljenost in sicer nepravilnosti rezultati in stopnja črpanja. Če govorimo o rezultatih, so kolegice in kolegi že rekli, da so neporavnane proračunske obveznosti dosegle nov rekord, rekord in to se v bistvu kar naprej ponavlja. Ni pa bilo omenjeno, gospa predsednica, da je povprečna stopna črpanja 16 odstotkov za večletni finančni okvir 14-20 um, nižja kot v istem obdobju lanskega večle, uh, prejšnjega večletnega ok, uh, okvira, kjer je bila 22 odstotkov. In računsko sodišče nam tudi pravi, zakaj in sicer zaradi, zato ker smo pozneje sprejeli večletni finančni okvir, eh, zato ker obstajajo tudi zahtevnejša pravila, ker je prišlo uh, tudi sp do sprememb pri N plus 1, N plus 3 in tako naprej in tudi uh, zaradi upravnih bremen, ki se prekrivajo med različnimi večletnimi finančnimi okvirji. Teh razlogov za, težav, za težave nismo odpravili in zdi se mi, da postaja celo še bolj komplicirano in tu prihajam na področje finančnih instrumentov in nepravilnosti, um, komisar je rekel, da stopamo na um, neznan teren um, in to bi lahko bil eh, zelo težavn teren, uh, visoki valovi. Finančni instrumenti so prispevali um, veliko k uh, ocenjeni stopni napake in sami ste tudi omenili, da se postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav profiter teh finančnih instrumentov in tako kot je povedal komisar ni več teh kvot za posamezne države članice. Kaj, kaj si pričakujemo, kam bo šel ta denar? Kohezijska sredstva in tako naprej naj seveda um, zmanjša razlike med, uh, v razvoju med državami članicami in regijami. In menim, da bo to odločalo o sudi Evropske unije, ali bodo neenakosti se odpravile, zmanjšale in ali bo kohezija spet delovala ali ne. Če ne, pa se moramo vprašati, kako naprej, kajti to, kar pravi to poročilo, je, da ni razloga, da bi res verjeli, da bomo bolj uspešni pri eh, koheziji v prihodnosti. Torej, govorimo o teh osmih milijardah ki so, za katere ste opravili revizijo in za odhodke. In dva tisoč osemnajst do konca leta eh, bo ta vsota seveda ostala tudi visoka in se bo potem premestila v leto dva tisoč devetnajst. In potem, eh, ko govorimo o rezultatih, moramo vedeti, da rezultati pominjo doseganje specifičnih ciljev eh, operativnih programov. Rezultati so neke vrste skrivnost in zato moramo imeti merila eh, za ocenjevanje rezultatov teh eh, projektov. In zato verjamem, da zasluži to poročilo posebno pozornost. Treba se je Eh, lotiti tih posameznih ugotovitev in tudi upoštevati priporočila računskega sodišča. Vabim pa vse, da ne um, spregledamo um, posameznega drevesa zaradi gozda, kajti splošna slika se mi zdi, da je um, v bistvu tudi kar zaskrbljujoča. Hvala lepa, kolega Ashworth. Gospa predsednica, imam samo tri pripombe in bom zelo kratek. In sicer prva točka se nanaša na komisijo. Um, um, mislim, da moramo seveda ugotoviti, da je prišlo do izboljšav o katerih govori eh, to poročilo. In to, tu gre zahvala seveda komisiji in tudi osebju komisije, potem neporavnane obveznosti. Delim mnenje številnih kolegov. Neporavnane obveznosti so neprimern način upravljanja investicij. Ta, stopnja neporavnanih eh, obveznosti je res previsoka in želimo pozoriti komisijo, da smo v preteklih eh, proračunih eh, določili cilje za stopnjo in tudi zmanjšanje neporavnanih obveznosti in da smo tudi napredovali pri tem, kar zadeva ohranjanje teh ralov na ustrezni ravni. In zato vidim, um, da se je ta trend obrnil in to je zaskrbljujoče. Um, v bistvu um, je tudi um, komisija naredila napako, ker je dovolila, da je prišlo do tega preobrata in tu se moramo potruditi več. Tri, eh, tja pripomba pa je verjetno že kar dolgočasna, ker jo podajamo vsako leto. To poročilo je priložnost za vzpostavitev zaupanja javnosti in zato je pomembno, da dokažemo, da učinkovito nadziramo izvajanje proračuna in tu gre seveda za transparentnost in odgovornost. Seveda vem, da so določene občutljive točke in s predsednico smo se v preteklosti že pogovarjali o tem, ampak več informacij in bolj kakovostne so te informacije, s tem, da dajemo um, primerjave, konkretne primere v tem poročilu, to ustvarja transparentnost, ki ustvarja javno zaupanje, po drugi strani pa nam kot članom odbora um, zagotavlja informacije, kako tudi opredeliti um, prioritete pri investicijah. Hvala. Kolega Kun, hvala gospa predsednica, dragi predsednik gospod Lazaru, dragi komisar, tudi jaz bom zelo kratek. Najprej delim mnenje gospoda Ashworda, da je to nekaj, kar lahko pozitivno prodamo ljudem v Evropi in sicer, da se stopnja napake nasplošno zmanjšuje. Ob vseh negativnih pripombah je to seveda tudi ključno sporočilo, ki, jo, eh, ki ga moramo. Um, navesti najprej, preden se lotimo kritičnih točk, jaz sem poročevalec za druge inštitucije na področju uprave. E, smo, če tudi na nizkem nivoju, ugotovili podvojitev stopne napake. E, s tem, da se je število naključnih pregledov prepolovilo. In če si ogledamo neporavnane obveznosti, 2017, da sem pravilno razumel, da gre za uh, vsa sredstva, ki so še odprta, obveznosti, ki so še odprte. Um, in da so, gre za projekte, ki so še v teku in kjer sredstva še niso bila uporabljena, in da gre tudi za sredstva. Um, obveznosti, kjer eh, projekti še niso bili uloženi. Torej, moramo videti, kaj je nasplošno odprto in kaj je, oziroma kateri del sredstev v okviru nekega projekta še ni bil uporabljen. Kolega Celar. Ja, eh, Hvala, gospa predsednica, predsedujoča. Mm, želim prisrčno pozdraviti tudi predsednika računskega sodišča in sodelavce. Hvala tudi komisarju Ettingerju za uh, informacije. Um, poročilo računskega sodišča in posebna poročila so osnova našega dela in tudi letna poročila generalnih direktorjev. Um, mnogi kolegi so že povzeli zaključek iz vsega tega, pri neposrednih poročilih imamo kar zadeva ocenjeno stopnjo napake, um, stanje, kjer se ta stopnja bliža ničli, to kar dobro funkcionira. Nad pragom pomembnosti pa je deljeno upravljanje, sicer prihaja tam do rahlih izboljšav, ampak tu eh, moramo reči, da eh, erare humanum est te stopnje ne bo možno zmanjšati, predvsem, ko gremo na ponovni pregled in moramo ugotoviti, da eh, um, so že bili pripravki, popravki in tudi povračila sredstev in se s tem, s tem pridemo pod 2 odstotka. Dve tretjini napak, ki se tam zgodijo, so napake pri um, naročanju, torej um, kar zadeva javno naročanje, tem, s tem smo se pred kratkim ukvarjali, smernice za javno naročanje, ki jih je komisija izdala 2014, te smernice se v državah članicah ponavadi ne izvajajo, včasih zamudo, ponekod pa sploh ne. E, prišlo je tudi že do postopkov zaradi kršitev. Če bi države članice izvajale te smernice, bi nadaljno lahko znižali stopnjo napake vendar to pomeni, da bi morali še bolj, in to ste povedali tudi vi, gospod predsednik, torej, da se moramo še bolj osredotočiti na tista, vpraša, na tista področja, kjer se je treba vprašati, ali je dosežena evropska dodana vrednost. Prejšnji teden smo razpravljali o posebnem poročilu o Eh, železnicah eh, z visoko hitrostjo države članice so zgradile te proge v notranjem eh, železniškem omrežju. In tu naj bi dosegli izboljšave v čezmejnem prometu, to je dodana vrednost, tam pa so problemi in sicer, ker se, tako, ker se taka mreža konča 20 km pred mejo. In tu moramo Eh, izpostaviti kritiko in eh, sredstva, ki jih eh, namenja za to Evropska raven, morajo zagotoviti evropsko dodano vrednost. Na to moramo vedno spet opozoriti. Še vedno nezadovoljujoče in tu se pridružujem kolegic, kolegi Sarvami in kolegici Schmidt in sicer Evropa po svetu in razvojno sodelovanje. Bilo je prijazno izraženo in formulirano to, kar piše v poročilu, ampak pravzaprav vidim, da se pravzaprav da se odpovedujemo pregledu, ker ti pregledi niso možni in to na področju, kjer potrebujemo transparentnost in kjer se moramo, os, eh, moramo pripraviti oceno na osnovi rezultatov. To, kar nam ponujajo za razvojno sodelovanje, so um, številke, koliko denarja je bilo um, porabljenega. 12 milijard eh, skupaj Evropski proračun in Evropski eh, razvojni sklad. Ne izvemo pa, kakšen je bil rezultat. Output ja, outcome ne. In predvsem tudi, kakšne dolgoročni, kakšni dolgoročni rezultati so bili doseženi. Impact, torej učinek, očitno ne gre nobene vloge. In zato. Eh, mora tako računsko sodišče kot tudi komisar se temu bolj posvetiti. Ni spremljivo to, kar je povedala predsedujoča in sicer, da nam po eni strani so obljubili, da se to ne bo več dogajalo in sicer, da letna poročila delegacij EU um, ne bodo več tajna, temveč bodo javna. Um, ali je tajna obravnava teh poročil še vedno vsebina teh poročil ali ne. Kaj ti pri nekaterih sem ugotovil, da so ta poročila, kar zadeva doseganje ciljev, eh, ki na osnovi sredstev, uloženih eh, sredstev, da je to zelo na majavih nogah. In da Ponavadi gre za proračunsko pomoč v sodelovanju s tretjimi organizacijami in sicer Agencije Združenih narodov ali Svetovna banka. Eh, lahko pa se pohvalimo, da smo največji donator v razvojnem sodelovanju po svetu. Bil sem v številnih državah, ampak nikjer se to ne vidi. In zato mislim, da če delamo dobro, moramo tudi govoriti o tem oziroma moramo. Um, na, moramo to tudi pokazati, ne pa, da nas eh, skozi sprašujejo, kaj pa sploh delate na ravno na področju eh, razvojne pomoči, ker je EU vidna samo, če je na obisku delegacija EU, ker se, tja, ker se izobesi neka zastava. Um, sicer pa se pohvalijo svaj, svojim delom v glavnem druge organizacije, ki jih mi financiramo. Uh, gospod Oettinger je bil prejšnji teden v New Yorku pri Združenih narodih. Torej, zamodili ste nek pomemben sestanek tu v parlamentu, ampak upam, da ste dosegli boljše rezultate v New Yorku kot mi tu v parlamentu. Uh, thank you very much, uh... Hvala lepa gospa predsedujoča, prva točka, ki jo želim tu izpostaviti, je neutralnost eh, in nepristranskost računskega sodišča. Če si ogledam eh, življenjepise, skoraj 40 odstotkov so bivši politiki ali uradniki ali tisti, ki so delali za evropske inštitucije. Potem smo že pri 75 odstotkih revizorjev. In mislim, da prihaja do majhnega um, interesnega konflikta um, in interesni konflikt ni nujno, da je dejanski interesni konflikt, temveč da se lahko domneva kot interesni konflikt. Tu moramo biti previdni. Če govorimo o številkah in posamezni primiri, ki so bili preverjeni, ehm, V prejšnjih letih smo dobili natančne številke, eh, koliko denarja je bilo napačno uporabljenega, tokrat pa so, proračunske številke niso transparentne in tudi poročila so bolj nejasna in to se mi zdi tudi namensko. In potem pristojnost um, um, oziroma proračun um, računskega sodišča samega. 45 odstotkov so naprimer 40 eh, tisočov uporabili za 40 proslavo 40 obletnice računskega sodišča in tudi to ni v redu. Ne vem, ali eh, so to res, ali je to zgled. Potem odgovornosti EU so pri 236 milijard evrov um, javne inštitucije, druge in, javne inštitucije uh, bi um, drugot bi e, si postavile kako naprej, če so tako visoki odprti zniski, kako to ali to pomeni, da vlada država bankrotira in potem, um, ponujate torej mnenja s pridržkom o pravilnosti eh, transakcij. Um, S tem ste verjetno zadovoljni, ampak če bi eh, podjetje dobilo tako oceno, bi to eh, bil velik problem. 2,4 odstotka, 3,2 milijarde evrov stopnja napak, eh, zlorabljen denar. To rekli ste, da je zboljšava s prejšnjimi leti, ampak eh, kljub temu se mi zdi, to ni v celoti v skladu z realnostjo. Ne, treba se je tudi vprašati, ali so nekatere transakcije bile res eh, ustrizno pregledane. Ne vem, ali imamo res eh, pravilno eh, sliko. Na strani 333 piše, da denar za tretje države, da se to ne pregleduje in da se tam ne ugotavlja ocene napak in to eh, ni spremljivo. Eh, tu eh, predvsem ugotavljamo, kje so bila, eh, kr, kjer so bila kršena pravila. Eh, um, moramo pa videti, da je veliko projektov, veliko razpisov, ki že sami po sebi pominjajo potrato denarja in neustrezno uporabo denarja davkoplačevalcev. Um, um, Brexit pomeni, da ne bomo več tratili tega denarja, ampak nekaj prispevkov boste dobivali tudi še iz Združenega kraljestva in zato obstaja še naprej nevarnost, da bo ta denar napačno uporabljen zelo pogumno ste prebrali to, kar vam je nekdo napisal, ampak samo ena tretjina je mogoče bila res eh, korektna. Ampak godova boste komisar in tudi predstavnik računskega sodišča še odgovorila na to, kolega Črnecki na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsedujoča. gospod predsednik, gospod komisar. Kolegi pred mano so podali zelo modre komentarje. Želim se zahvaliti računskemu sodišču za to poročilo, ki je bilo posredovano prej kot v prejšnjih letih in to je pozitivno. Razen tega smo veseli, da je stopnja napake se zmanjšala. Rezultati tega leta potrjujejo ugotovitve iz prejšnjih let in kažejo, da način, kako se porablja denar, eh, vpliva tudi na tveganje, da se delajo napake. In odhodki na osnovi pravic, tam ni bistvenih napak. V stopnja napak na drugih področjih je malo višja. Um, vemo, da se tveganje napak povečuje tudi eh, s kompleksnostjo pravil glede upravičenosti in zato moramo predvsem poenostaviti eh, postopke. Razen tega se mi zdi, da moramo eh, izboljšati kakovost eh, poročil generalnih direktoratov, direktorjev, ki v svojih poročilih ne utemeljujejo dovolj natančno izhodišč za um, ocene za, v prihodnosti. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo najprej. Gospod Mako, želim dodati nekaj, kar sem enostavno pozabil povedati, zato ker sem bil preveč vznemirjen zaradi ostalega, kar sem hotel povedati in sicer. Eh, tudi torej, ta dan, eh, ko je predstavljeno poročilo, torej del, dan, ko se predstavi letno poročilo, mislim, da gre zahvala predvsem gospodu Lazaru. Eh, brez njega tega poročila ne bi imeli. On vedno stoji ob strani predsedniku in opravi večji del tega pomembnega dela. Hvala. Hvala vsem za vprašanja in hvala gospodca vama za prijazne besede. Letno poročilo računskega sodišča je rezultat timskega dela. Zato je to zasluga predsednika, moja seveda in tudi ostalih članov računskega sodišča in osebja. Poskusil bom eh, na najboljši možni način odgovoriti na vprašanja, ki ste jih postavili. In potem bo predsednik dodal tudi še svoje pripombe k mojim komentarjem. Začel bom pri gospodu Savami. Torej, um, malo ste spraševali, kakšna je realna um, slika kmetijstva. Ne razumem prav vsebino tega vprašanja, bistva vprašanja, ampak želim povedati naslednje. Na področju kmetijstva smo imeli stopnjo napake 2,4. To vključuje neposredna eh, plačila in tržne ukrepe. V letnem poročilu opozarjamo na to, da pri neposrednih plačilih je eh, stopnja napake pod pragom pomembnosti in neposredna plačila eh, predstavljajo večji del vseh plačil. E, skupna ocena pa je 2,4. Nimamo stopnje napake za razvoj podeželja, ampak to, ta stopnja bi bila višja od 2,4, kaj ti upoštevamo težo obeh dveh stebrov in eh, lahko govorimo, da je v kmetijstvu situacija enaka kot lani. Sedaj pa kohezija pričakovani odhodki pri koheziji so bili 8 milijard, samo 8 milijard. 8 eh, odstotkov um, um, revidirane populacije. 2016 je ta Eh, znesek bil skoraj 36 milijard ali 28 odstotkov vseh odhodkov. Stopnja napake eh, pri koheziji je bila 4,8 odstotka prej, v letošnjem letu pa 3 odstotke. Torej ta verjetna stopnja napaka, napake nima eh, povezave z eh, dejansk velikim zneskom, torej um, prispevek kohezije eh, k splošni stopni napake nižji, kot je bil prej. Um, torej 8 odstotkov prej 28 odstotkov in to deloma razlaga znižanje splošne stopnje napake od med 2016 na 2017 od 3,1 na 2,4. Seveda je prišlo v istem času do izboljšav, ampak del teh razlik se razlaga iz um, upoštevanja odhodkov za kohezijo. Potem EDF, kakšna je dejanska stopnja napake tam? Nisem prav razumel tega vprašanja, ampak želim povedati, da za EDF eh, pripravimo ločeno eh, poročilo eh, s podrobnejšimi podatki in sedem cela osem odstotka je zgornja meja napak in dva cela osem spodnja spodnja napaka štiri cela pet je nekje povprečje če pa sprašujete, um, uh, kolikšen je delež um, proračunske pomoči v tej stopni napak, seveda to, to, to zmanjšuje, to gre v nacionalne proračune, to se ne pregleduje in če je to vključeno v to revidirano, tako imenovano revidirano populacijo, potem to zmanjšuje stopno napake. Gospa Šmit je vprašala, ali pregledujemo, ali so priporočila iz preteklih let izvajana ali ne. To delamo vsako leto. Um, um, preverjamo, kako so priporočila bila upoštevana. Če si ogledamo tretje poglavje, um, potem tu gledamo, ali so bila upoštevana priporočila iz leta 2014 in večina teh priporočil je bila izvedena in tudi v posameznih poglavjih imamo razpredelnico, prilogo, kjer um, um, primirjamo sedanje stanje um, s priporočili, ki smo jih podali nekaj let predtem. In kako je to vplivalo na nadaljni razvoj. Gospod Kun je vprašal, um, kakšni so trendi pri razdelku PIT in zakaj smo zmanjšali število transakcij. In eh, vprašal je tudi za razlago eh, glede s 17. stranjo in sicer neporavnane obveznosti. E, peti razdelek, tam ni nobenega trenda, oziroma trend je ta, da je stopnja napak pod pragom pomembnosti, um, torej že dolgo pod dvima odstotkoma in če je stopnja napake statistično tako nizka, potem lahko zmanjšamo um, te, um, to, to število pregledov uh, in imamo kljub temu še dovolj materijala za oceno. Potem um, razložitev na 17. strani, um, tu um, na kratko razlagamo, kakšne so neporavnane obveznosti po državah članicah, glede na evropski strukturni um, in um, sklad in kaj je bilo plačano doslej. Na desni strani, strani pa gre za odstotek teh neporavnanih obveznosti. Uh, v primerjavi z um, um, odhodki za upravljanje po državah članicah. Gospod Bulok je govoril, govoril o neutralnosti in nepristranskosti sodišča, ker je pač več politikov, nekdanjih politikov, uradnikov. Potem vprašanje se je nanašalo na mnenje s pridržkom. Potem rekli ste, da zasebno podjetje ne bi bilo zadovoljno z um, mnenjem s pridržkom glede legalnosti in korektnosti. Želim vam zagotoviti um, in tudi temu odboru, da sta neutralnost, nepristranskost in profesionalnost članov sodišča in sodišča kot takega, da je to nesporno um, vežejo nas mednarodni etični standardi in izvajamo delo v skladu s temi standardi. Imamo podporo 900 eh, profesionalcev med zaposlenimi, torej to so naši zaposleni strokovnjaki in izvajamo Eh, enako profesionalno delo, kot bi to izvajale zunanje revizijske službe. Eh, mnenje s pridržki, to je pravzaprav pozitiven korak, kajti že več let eh, smo izdajali tudi odklonilna mnenja o um, legalnosti, ampak um, ni veliko revizijskih organov v državah članicah, ki izdajo tako mnenje o ocenjeni stopnji napak na kakovostni ravni, ampak ena država eh, izvaja oceno skladnosti in sicer Združene države. V preteklosti smo to tudi že omenili in predstavnik. Uh, torej, uh, in stopnja napak je. Yeah tam eh, veliko više kot v našem letnem poročilu. Nismo mnenja, da je mnenje s pridržki nekaj negativnega, nekaj slabega, temveč nasprotno. V Združenih državah je stopnja napak 10 odstotna. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Moram povedati nekaj načelnega vprašanje gospoda Kuna pojasnjuje, da je treba razložiti, kaj sploh pomeni stopnja napake. Ne moremo eh, prebiriti vsako transakcijo v okviru evropskega proračuna. Nihče tega ne more storiti. Eh, sodišče ima 900 sodelavcev, 600 se jih ukvarja z eh, revizijo in zato vedno izhajamo iz. Um, gefragt nach ihrer Meinung, geben etwas und dann kommen Meinungs... E, torej, da vzamemo nekaj na ključnih primerov in iz tega to, se to preračuna na uh, odstotek, ampak seveda se to lahko odstopa na uh, e, vzgor ali na vzdal in to je pri nas enako. Če um, vzamemo vzorec nekaj tisoč primerov, ki si jih potem ogledamo, uh, iz tega sledi statistika in ta statistika zrcali po matematično-statističnih metodah z določeno verjetnostjo nekaj realnega. Čim večji, čim večji je vzorec, tem več večja je tudi verjetnost. Pri, pri št, št, številu vzorcev, ki ga uporabljamo, imamo na koncu 95 odstotno verjetnost, da je dejanska stopnja napake v okviru um, um, Torej, plus minus en odstotek od tega, kar smo ugotovili in to tudi utemeljujemo. Če rečemo, ocenjena stopnja napake je 2,4 odstotka, to pomeni z 95 odstotno verjetnostjo, da je dejanska stopnja napake med 1,4 in 3,4 odstotka. To lahko povemo več, pa tudi ne moremo. Mirjena stopnja napake je samo um, verjetnost in če imamo eh, povečanje od 0,2 na 0,5 pri administraciji, potem eh, gre eh, za področje, kjer niso več možne tako natančne meritve. In zato za določena področja ne objavljamo stopne napak, če so pod pragom pomembnosti. Kaj ti velika statistične varnosti to nima nobenega smisla in to je treba vedeti, če se ukvarjamo s stopnjo napake. Zato sistem um, zadine tudi, trči tudi ob meje. Čim boljša je stopnja napake, tem več je dela, tem manj zanesljiv je rezultat v podrobnosti če govorimo o posameznih primerjih, ampak če smo pod pragom pomembnosti, tudi ni več eh, nujno, da opravimo natančno meritev oceno. To je treba videti, eh, kako to deluje z eh, ocenjenimi napakami. Gospa Šmit, ne vem, kaj je bilo z objavo, jaz tega tudi nisem prebral, ampak vem, da smo včeraj zjutraj imeli tiskovno konferenco v Bruslu, kjer smo tisku predstavili um, poročilo, vendar pod določenim embargom. Torej, tisk um, ni smel včeraj objaviti tega poročila. Danes so mediji lahko poročali o tem, včeraj pa ne. Ob naši tiskovni konferenci pa so tudi kolegi še imeli tiskovne konference z njihovimi medijskimi prin, eh, predstavniki, vendar eh, upoštevajoč ista načela. Mi smo ta postopek dogovorili tudi s parlamentom in sicer zato, ker smo danes v Strasburu. Um, um, korespondenti eh, so v Bruslju in nis, ne morem biti um, v obeh krajih istočasno. Zato smo izbrali to pot, ali je, so kakšne informacije proniknile v javnost predčasno, ne vem, bom preveril. Preden so me izvolili za predsednika računskega sodišča, sem pripadal um, tretji eh, zbornici in se ukvarjal tudi z razvojno pomočjo in lahko potrdim to, kar ste rekli načeloma. Vedno je treba videti eh, napitostno polje med rezultatom in skladnostjo. In Proračunska pomoč je klasičen primer tega. To je eh, enostaven postopek z nizko stopnjo verjetnosti, stopnjo, nizko stopnjo napake. Če sem plačal denar, ki je bil dogovorjen, nisem naredil napake. Ne vem pa, ali je bil ta denar tudi pametno uporabljen. Um, ko govorimo o proračunski pomoči, je treba zagoviti, zagotoviti proces spremljanja. V tem primeru je ta pomoč učinkovita. To spremljanje pa ni vidno zagotovljeno in zato tudi rezultat proračunske pomoči ni vidno tak, kot bi si ga želeli. Pri podpori projektom je drugače, kajti tam se projekt spremlja v teku izvajanja in tudi ko je končan. Zato pa se poveča tudi stopnja napake. Ampak tu je določena napetost. Poenostavitev ni vedno najboljša pot. Včasih eh, moramo videti, da eh, ima vse tudi svoje meje. Potem, kar zadeva javna naročila, gospod Ciler je govoril o tem, to je tipičen dokaz za to, da tem kompleksnejša so pravila, tem višja je nevarnost, da se delajo napake. Če bi um, um, nova pravila za javno naročanje bi um, morala biti um, enostavnejša, e, potem govorili ste o um, tih um, hitrih železnicah. Um, ja, tu je treba še bolj intenzivno prebiriti, kaj se dogaja. Z naslednjim delovnim programom bomo pripravili tudi poročilo o sredstvih TEN in TEN um, pokriva to dodano vrednost na področju železnic. Potem kolega Bulak, Bulak računsko sodišče ne izbira članov sam temveč države članice predlagajo člane. In države članice e, imajo različne tradicije pri izbiri kandidatov in članov, tako kar zadeva e, poklicne izkušnje, kot tudi kar zadeva prejšnje funkcije. Te nacionalne tradicije se e, v Evropski uniji ponavadi upoštevajo, kar zadeva naše izdatke, odhodke moram reči, da so vsi naši odhodki odobreni strani proračunskega organa in razen tega nam tudi zasebna revizijska, privatna revizijska eksterna služba eh, preverja, torej preverja naše finančno poslovodjenje. Gospod komisar, prosim. Gospa predsedujoča. Po tem, kar sta povedala gospod Lazaro in gospod Lene, bi tudi jaz eh, rad eh, dodal tri točke. Naše, kon, naš nadzor je predvsem eh, ex ante nadzor, pa tudi ex post nadzor. In seveda uh, je potreben nadzor pred uh, izvedbo projekta in med potekom izvajanja samega projekta. Takrat opazimo veliko, ampak ne vsega. In zaradi tega potrebujemo ex post nadzor. In to je ključnega pomena tudi za uspešen, uh, za uspešen, uh, za uspešen, za uspešno izvajanje projektov. Kaj ti nek poslanec, eh, ki ga več ni tukaj, je izrazil kritiko, da nimamo kvot eh, za eh, države. Povsod, pri vseh projektih. Res je, da imamo kvote za države in regije, ampak Junkerjev načrt ki ga je ta parlament zahteval in ki ga je tudi podprl, je črtal ta eh, pristop eh, na osnovi kvot. Eh, torej se sedaj osredotočamo predvsem na izvedljivost projektov in to pomeni, da ne moremo medsebojno primerjati države članice in regije. Nekatere države članice v večji meri izkoriščajo Junkarjev načrt kot druge. Nekatere države članice sicer načeloma podpirajo Junkerjev načrt, ampak so same odgovorne tudi za to, v kolikšni meri ga izkoriščajo. Eh, pri eh, Svetovni bank banki in pa pri službah Združenih narodov, eh, pa je šlo predvsem za pogovor o prihodnosti sodelovanja. Tukaj gre predvsem za temo Afrike eh, in pa za dodelitev finančnih sredstev. Gre pa tudi za pogoje za dodelitev sredstev. veste, da smo precej okrepili naše odnose z Združenimi narodi v eh, preteklem eh, letu. Eh, pri tem pa je pomembna seveda tudi vloga Evropske razvojne banke in pa Evropske investicijske banke. Zaradi tega želimo to sodelovanje izkoriščati tudi v prihodnosti. Prepoznavnost Evropske unije je eh, izjemno pomembna. Eh, prepoznavnost tudi znotraj Združenih narodov in zato eh, si tudi prizadevam. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa v zaključek poročevalka. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo en principio dar. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Obema inštitucijama bi se rada zahvalila, tako Evropskemu računskemu sodišču, pa tudi eh, komisiji, rada pa se bi zahvalila tudi kolegom za zelo dobre pripombe nekaterih kolegov sedaj sicer več ni tukaj, zato bom kratka v svojem prispevku, ampak tukaj gre za drugo uh, razrešnico uh, gospoda eh, Lineja in včeraj. Uh, smo veliko izvedeli tudi o preiskavi Olafa in sredstvih v Združenem kraljestvu šlo je za utajo strani eh, britanskih eh, carinskih organov. Torej, gospoda Buleka več ni, ampak tjim, to sem vseeno morala omeniti, sedaj pa k našemu delu. Gre za zelo pomembne točke, kajti. Sedaj imamo razmeroma konsolidiran proračun in lahko delamo v miru. Eh, poleg tega pa eh, lahko še poglobimo eh, naše postopke na določenih področjih. Potrebno je poskrbeti za čim boljši nadzor in čim boljše izvajanje proračuna. Vse, kar uh, se nanaša na neporavnane obveznosti, na finančne instrumente. Vse to je povezano eh, tudi eh, z drugimi točkami, recimo eh, z namenskimi sredstvi in tako naprej. Instrumenti morajo tudi samostojno delovati. V prihodnem večletnem finančnem okviru bomo imeli instrument eh, vlagajmo v Evropo, Invest Europe eh, in eh, tudi tukaj se pojavljajo določene omejitve. Ugotoviti moramo, da obstaja dodana vrednost, če dosegamo rezultate. Seveda pa se je potrebno zavedati tudi vedno večjih razlik med regijami, med državami in državami med eh, državljani Evrope. Na to je potrebno paziti. In gospod Oettinger, povsem pravilno ste dejali, da bi bilo dobro uvesti davek. Oziroma ne, da bi morali paziti na stopnjo uh, napak. In uh, pomembno je, da to uh, podrobno raziščemo. Eh, torej, vse skupaj se je potrebno natančno ogledati. Potem pa imamo um, države in regije prvega razreda, drugega razreda in tako naprej. Mogoče bi uh, morali to uh, nekoliko spremeniti. In potem. se moramo posvetiti tudi evropski dodani vrednosti. Evropska dodana vrednosta. Vrednost predstavlja element, eh, ki lahko zagotovi ravnotežje v proračunu in sicer eh, tako pri nas v parlamentu, kot tudi druge. Želimo seveda odličnost in kakavost projektov. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da moramo zmanjšati tudi razlike, kajti to je pomembno za naše eh, državljane s tem so povezani tudi strahovi eh, naših eh, državljanov. In eh, na ta način odpiramo vrata populistom. Še enkrat najlepša hvala. Sedaj smo to obravnavali tukaj v odboru, kasneje bomo to obravnavali tudi na plenarnem zasedanju računskemu sodišču. Še enkrat najlepša hvala. Hvala celotni ekipi, ne le gospodu Leneju, hvala lepa gospod Lazarov. Veliko smo se naučili od vas, zanimivo poročilo ste pripravili in tako se bomo lahko ustrezno eh, tudi pripravili na razpravo na plenarnem zasedanju. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Eh, tudi sekretarjat je eh, opravil veliko dela in vse to nam zagotovo pomaga pri krepitvi našega strokovnega znanja. Upam, da bomo lahko. Ja, ich bedanke mich auch nach der gut geölten Maschine. Najlepša hvala, hvala lepa. Eh, sedaj po dobro na oljenem stroju v komisiji, moramo tudi mi dokazati, da imamo dobro na oljen stroj v parlamentu. Sedaj pa smo pri naslednji točki, to je točka razno, nihče ne želi besede, naša naslednja seja bo prihodnjo sredo in sicer ob 9. uri z delavnico o eh, rezultatih našega dela eh, in o boljši komunikaciji. Glasovanje pa bo potekalo ob 11. uri. Hvala lepa, s tem je seja zaključena.